odvetnik je v imenu nekega eh, eh, polskega državljana prosil za odpoved eh, imunitete gospoda Migalskega. V skladu sa tretjim členom poslovnika je bila seja 2. decembra in gospod Angoras, Kistanilis in Saragonalis so